Hello everyone, good morning. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Upam, da ste pripravili svoje glasovalne kartice. Eh, najprej bomo kar elektronsko glasovali. Na začetku. Najprej, gospod Dana Balkarva, lepo pozdravljen, ste eh, predsednica odbora za okolje iz um, Češkega parlamenta. Lepo pozdravljeni, gospod predsednica. Prvo glasovanje za danes. Predlog resolucije glede najvišjih uh, eh, menih vrednosti ostankov, aceta mi prida v nekaterih proizvodih, bomo elektronsko glasovali, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa naprej. Še na glasovanje. Eh, vprašanje za ustni odgovor glede kršitev v zvezi z omrežjem Natura 2000. Enotno glasujemo? Glasujemo. kar z glasovanjem. In je tudi to sprejeto. Sedaj pa isto vprašanje, ampak za svet glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa je naslednja točka za glasovanje. Predlog mnenja glede pristopa Evropske unije k ženevskemu aktu Lizbonskega sporozuma o označbah porekla in pa geografskih označbah. Tukaj imamo enotno skupno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa naprej. Gre za spremembe pri ukrepih Unije po njenem pristopu k ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah. Preden glasujemo o tem še nekaj. 25 eh, predlogov eh, gospoda Flanagana je trožil torej gospod eh, Franger in 18 od teh eh, so jezikovni ali pa redakcijski predlogi sprememb. Glede na pravilo 170 eh, iz poslovnika, torej ne bodo dovoljeni takšni jezikovni popravki in samo to sem želel izpostaviti, tako da boste videli, torej jezikovni popravki, ali pa redakcijski predlogi sprememb eh, ne bodo sprejeti. Sekretarjat tega ne sprejema, zato tudi ne bomo glasovali o teh jezikovnih predlogih. Deveti predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Zdržani zavrljeno. Eh, predlog 12. Za. Proti. Zdržani zavrljeno. Predlog 1. Za. Predlog 1 proti vzdržani, zavrn. Plus 2 za, proti vzdržani, zavrno. 3 za, proti vzdržani, sprejeto. Ili se je bil za, potem pa zavrno. Ali pa eh, bomo še enkrat glasovali, kdo je za 3 proti vzdržani. Zavrno. Hvala lepa. Štiri za, proti, zdržani. Zavrno. Pet za, proti, zdržani. Zavrno. Še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Uh, konec glasovanja sprejeto. Sedaj bo sprejet eh, predlog komisije brez predlogov sprememb, ker ti predlogi sprememb niso bili sprejeti, nobeno teh ni bil sprejet. Sedaj pa naprej. No, ta je pa bolj obsežen dokument. Gre za predlog poročila o preglednosti in patranosti ocenevanja tveganja v prehranski verigi Hrvatske v EU, torej življenjska zakonodaja, gospa Somer je prišla, torej predlog 118, eh, kdo je za, proti, vprašanje je zavrno, 181 za, proti, vprašanje je zavrno, 184 za, proti, vzdržanje je zavrno bomo preverili. 184 eh, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 178. Kdo je za? Proti? Zdržanje. Zavrn. 179 za. Proti? Zdržanje. Preverjamo. Preverjamo. konec glasovanja. Sprejet. Sto dvanajst za, proti, zdržani, zavrnjen. Sto triinosemdeset za, proti, zdržani, zavrnjen. Sto petinosemdeset za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis ena za, proti zdržani sprejeto. Sedaj pa stran 5, drugi kompromis, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejeto predlog 229. Torej, dvigujemo roke. 222, 229, eh, kot rečeno. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 230 za. Proti? Vzdržani. Bomo preverili 230. Konec glasovanja. Sprejeto 231 za, proti vzdržani. Sprejeto 232, 33 in 34. Hm. 232 in 33 skupaj glasujemo, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, sedaj pa 234 za proti vzdržani zavrnen. Kompromis 5 za, proti vzdržani spreto. 240 za, proti vzdržani zavrnen. 245 za, proti vzdržani zavrnen. 246 za, proti vzdržani zavrnen. 247 za, proti vzdržani zavrnen. Kompromis 6 za, proti vzdržani zavrnen proti vzdržanje sprejet. Dvesto devetinšestet za. Dvesto devetinšestet pravi predsednica eh, na strani petnaest. Pri dvesto osemšestet piše, da ni glasovanja. Zato gremo na dva šest eh, devet. Dvesto devetinšestet. Kdo je za? Dvesto devetinšestet proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 269. No, se sem izdelal, da bo tako. Konec glasovanja. Gospa Jatmaki je za, nima kartice, zato je to na koncu sprejeto. 270 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 271 za, proti vzdržanje sprejeto. 272 za, proti vzdržanje zavrn. Kompromis 7 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržanje sprejeto. 27 za, proti vzdržanje sprejeto. 286 za, proti, zdržani in sprejeto. 288 za, proti, zdržani in sprejeto. 288 za, proti, zdržani in sprejeto. Sedaj pa glasovanje v svežnju. Prvo glasovanje, kdo je za, proti, zdržani. Bomo preverili prvi svežen. Gospa Temaki se je vzdržala in zato je to zavrano. Nekdo pa še ni glasoval, samo da boste vedeli. Sedaj pa drugi sklop, eh, dve. Kdo je za, proti, vzdržani? Bomo preverili, bomo videli, ali boste res vsi glasovali tokrat. Glasujemo. Še vedno nekdo ne glasuje. Glasujemo. Seveda pa ja. Ok, konec glasovanja in je zavrano. 289, kdo je za? Proti, ostržani. Zavrn, 290. Oziroma, dves, ne, 290 je v redu. Dvesto devetdeset za proti zdržani zavrnjen. 292 za, proti, vzdržanje, spreta. Katerega želite preveriti? 28 je bil v drugem sklopu. 293 za, proti, vzdržanje, zavrno. 294 za, proti, vzdržanje, zavrno. Ja, mislim, da je bilo kar zanesljivo tako. Potem pa 296 eh, za, proti, vzdržani, zavrn, 295 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 za. Zaključujem, 29 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 297 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Oziroma preverimo uh, eh, 2 dvece. Glasujemo. Pri 297. Gospod Tomak je za. 297. Ne boste se glasovali? Ok, tudi prav. Konec glasovanja in je zavrnjeno. oziroma gospa Etmak je bila za, zato je spreta. No, če govorimo o sklopih, potem uh, vas upoštevamo vse. Če kdo ne želi glasovati, bo to dejansko vplivalo na rezultat, samo da boste vedeli. Uh, eh, 298 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 299, eh, tukaj imamo istni predlog eh, spremembe zelenih. Ali kdo proti ustnem predlogu? Če ne, potem pa glasujemo o 299 skupaj s tem ustnim predlogom, kdo je za proti zdržani sprejeto. 31 za proti zdržani sprejeto. Juri 59 za proti zdržani zavrne kompromis 9 za, proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržanje. Sprejeto. 307, drugi del. Kdo je za? Proti vzdržanje. Alde, kaj ste vi tukaj eh, počeli? Ehm, torej, drugi del. Vi ste proti, ne? Ne? Bomo preverili. Glasujemo. Gospa je tmaki, tudi vas upoštevamo. Konec glasovanja. Zavrjeno. Juri 62, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeta. 313 z ustnim predlogom. Gue. Ali kdo proti ustne predlogu? Gospa Zomer, vi ste proti? Potem pa morate pripričati še drugih pet v svoje gromete. Torej, pri 313 brez ustnega predloga glasujemo, kdo je za. Proti vzdržani. Zavrano. 313 eh, za proti vzdržani. Eh, Zavrno 315 za, proti vzdržani. Sprejeto 316 za, proti vzdržani. Zavrn 317 za, proti vzdržani. Zavrn 318 za, proti vzdržani. Zavrn 319 za, proti vzdržani. Zavrn kompromis 14 za, proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe. 328 pri prejšnjih dveh ni glasovanja, torej 328 za, proti, vzdržanje sprejeta. Oziroma bomo preverili 328. Glasujemo. Konec glasovanja. Gospod Temaki je sedaj dobila svojo kartico. Uh, eh, sprejeta. 329 za, proti vzdržani, zavrna. 330 za, proti vzdržani, zavrna. 331 za, proti vzdržani, sprejeta. 332 za, proti vzdržani, sprejeta. 333 za, proti vzdržani, zavrna kompromis 15. Mislim, da je bilo jasno pri prejšnjem glasovanju, ampak ko ga preverimo, 333. Um, Kaj sem že rekla? Bilo je sprejeto, ali se je bil za. Morda sem prehitra. Skratka, kompromis 15 uh, eh, za proti vzdržanje. Sprejeto. 37 za. tristo dvaintrideset in tristo štirideset kdo je za proti vzdržani sprejeto preverjamo ta dva Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 338 eh, za. Proti. Zmedel Alde. Ili se je bil za? Ne, proti. No, kakorkoli že preverjamo. morda ste imeli um, glasovanje po telih v Adi ali kako. Um, skratka, zavrno je. Od 342 do 345 so vsi isti, zato uh, torej glasujemo, kdo je za, vse skupaj proti, vzdržani, zavrno. Oziroma preverjamo, glasujemo. konec glasovanja. Wow. Tristo sedemštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tristo oseminštirideset za, proti, vzdržani vzdržani zvrno. 349 za, proti vzdržani zavrnen, 350 za, proti vzdržani. Preverimo 350. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnen, Juri 69 za, proti državni sprejeto. 352 za, proti državni zavrjeno. 353 in Juri 70, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 355 za, proti vzdržani zavrjeno. 355 za, proti. Juri 71 za, proti stržanje sprejeta. Tristo osem petdeset za, proti, vzdržani, zavrno. 359 proti vzdržani zavrno. Oziroma preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. 360. Kdo je za? Proti. Zdržanje je zavrno. Preverjamo. 360. Glasujemo konec. Konec glasovanja. Zavrno. 361, kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverjamo 361. Konec glasovanja. Zavrn. 361. 3-6-2, kdo je za? Proti, zdržani, zabrano. 3-6-3, za? Proti, zdržani, zabrano. 3-6-4, kdo je za? Proti, zdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. katerega želite preveriti. Oziroma, že v redu. Tristo šestinšestdeset, kdo je za? Proti. Stržani. Preverjamo. se mi zdelo, da je sprejet, ampak ok. Konec glasovanja. Ja, je sprejet. 368 za, proti, vzdržani, zavrn. 368 za, proti, vzdržani, zavrn. Juri 72 za, proti. Aldeza. Se mi zdi, da je sprejet, ampak kako je, preverimo. Konec glasovanja. Zavrn. 369. Za. Proti. Zdržanje. Zavrn. 370. Za proti, vzdržali, zavrn, Juri 73 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. Tristo, ena sista, dva sista, skupaj za. Proti. Zdržani. Zavrn. 373-40 skupaj. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 375 za. Proti. Zdržani. Zavrn. 39 za. Proti. Zdržani. Zdržani preverjamo. Konec glasovanja zavrnjeno. 376, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 377 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 378 za. Proti vzdržanje. Zavrnem. 379 za. Proti vzdržanje. Zavrnem. 380 za. Proti vzdržanje. Zavrnem. 384 za. Proti vzdržanje. Zavrnem. Vzem preverjamo. Konec glasovanja zavrno. 3, 8, 2, za, proti, zdržanje, zavrno. 3, 8, 3, za, proti, zdržanje, zavrno. 381 za, proti, zdržanje, sprejeto. Kompromis 16, za, proti, zdržanje, sprejeto. 391 za, proti, zdržanje, sprejeto. 389 za proti vzdržanje. Sprejeto. 393 za proti vzdržanje. Sprejeto. Juri oziroma ne, 394 eh, za proti vzdržanje. Zavrn. 395 za proti vzdržanje. Zavrn. Kompromis 17 za proti vzdržanje sprejeto, 399 za, proti vzdržanje, zavrno, 40 za. To je bilo že v sklopu. Torej, napaka na mojem glasovanju se znamo. Ehm, tretji sklop, kdo je za, proti vzdržanje, sprejeto. Zdaj vam preverimo. Konec glasovanja sprejeta. Juri 77, kdo je za? Proti, zdržani. Sprejeta. Juri 78, je za? Proti, zdržani. Sprejeta. Potem naslednji niz glasovanja. 403 in pa Juri 79, skupaj kdo je za? proti vzdržanje zavrjena. 404 za proti vzdržanje sprejeto. 4 nič 5 za proti vzdržanje zavrjeno. 406 za proti vzdržanje zavrjen. 409 za proti vzdržanje zavrjeno proti, vzdržani, zavrn. 410 za, proti, vzdržani, zavrn. 43 za, proti, vzdržani, zavrn. 411 za, proti, vzdržani, sprejeto. 414 za, 14 za, 14 za proti vzdržanje spreto. Štiristo štirinaest bomo elektronsko preverili. Se mi zdelo, da je ista večina, ampak ok. Konec glasovanja. Ja, 31 proti 29, kot sem rekla. 415 za proti vzdržanje sprejeto. Juri 82 za proti vzdržanje zavrnen. 416, 17 skupaj kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Juri 83 za proti vzdržanje vzdržanje je zavrnjen. 46 za, proti vzdržanje je zavrnjen. Uh, ribištvo 8 za, proti vzdržanje je zavrnjen. 47 za, proti vzdržanje je sprejeto. 418 eh, za, proti vzdržanje je sprejeto. Juri 84 za, proti vzdržanje je sprejeto sprejeto, kompromis 11 za, proti vzdržanje, sprejeto 428 za, proti vzdržanje, sprejeto, kompromis 12 za, proti vzdržanje, sprejeto 429 za, proti vzdržanje, sprejeto, Juri 85 za, proti vzdržanje, preverjamo, Juri 85 za, konec glasovanja. Zavrno. Kompromis 13. Za. Proti vzdržanje. Sprejeto. Juri 82. Za. Proti. Halde je za ali proti? Za. Smisli, da je sprejeto, ampak preverjamo. closed. Adopted. Konec glasovanja sprejeto. 440 za, proti, vzdržani, zavrno. 341 za, proti, vzdržani, zavrn. 342 za, proti, vzdržani, zavrno. 443, 45 za, proti vzdržane, zavrneno. 446 za, proti vzdržane, zavrneno. 447 za, proti vzdržane, zavrneno. 450 za, proti vzdržane, zavrneno. 452 za, proti vzdržani. Sprejeto. Že preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem 53 je brez glasovanja. To je tako, če bi bil prvi in pa drugi sklop sprejet, ampak ni bil, zato moramo glasovati o 53. To je bilo menda v drugem sklopu, drugi sklop je bil zavrnen, kar pomeni, da je 53. predlog brezpredmeten. No, ampak ne vem, ali ste proti temu mnenju? gospa Kadenbach, vi pravite, da je to del druga sklopa, se kateri rad pravi isto. Gospa Zomor, ali se lahko tukaj strenjamo? Uh, 91 juri in pa 53 sta ista in sta del drugega sklopa, torej je to sedaj brez predmeta. Kakorkoli že. Se opravičujem, tukaj sem se sama sama pogovarjala. Torej, Juri 91 in 53 sta ista in del druga sklopa in prav zato um, o teh dveh ne glasujemo, ker sta uh, bila zavrna, ko smo glasovali v drugem sklopu. O 452 smo glasovali, bilo sprejeto. Juri 92, kdo je za? Proti, zdržani. Sprejeto. 450 za, proti vzdržanje. 456 do je za, proti vzdržanje. Zavrljeno. 457 je pa Juri, 23 eh, za, proti vzdržanje. Zavrljeno. 458 za, proti vzdržanje. Zavrljeno. 460 eh, in 61 za, proti vzdržanje. Zavrno. 464 eh, in Juri, 25 eh, za, proti vzdržani. Sprejeto. 465 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 4, 6, 7. Kdo je za proti vzdržanje? Zavrjeno. Oziroma, preverimo 4, 6, 7. Elektronsko. Konec eh, glasovanja. In je zavrjeno. 468 skupaj za proti vzdržanje. Sprejeto 470 za proti vzdržanje zavrno. 4-7-1 za proti vzdržanje zavrno. Juri 9-7 za proti vzdržanje sprejeto. Juri 9-8 za proti vzdržanje sprejeto. 4-7-3 za proti vzdržanje zavrno. 4-7-5 za proti vzdržanje zavrno. 477 pa je um, Juri 101 za proti vzdržani zmeda. Bomo elektronsko pravili. Glasujemo. Four seventy seven and Judy one on oh one. Four seventy seven, Judy one sprejeto. Juri 102, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 478, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 479, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 483, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeta. To bomo preverili. 483. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štiristo štirinosemdeset za, proti, držani, zavrnjeno. 486 za, proti zdržani, zavrnjeno. 487 za, proti zdržani, zavrnjeno. 488 za, proti zdržani, zavrnjeno. 489 za, proti zdržani, sprijeto. 491 in 492 za, proti zdržani, sprijeto. 493 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 494 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 495 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 496 za, proti, zdržani, sprejeto. 497 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Juri 106 za, proti, zdržani, sprejeto. 499 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 500 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 501 kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Juri 107 kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo. So zeleni proti. Zma se vzdržite. Mm, konec glasovanja. Zavrnjeno. 502, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 503, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 504, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 505 in 506, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 507, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 508, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 509 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 510 je za, proti vzdržani, sprejeto. 511 je za, proti vzdržani, sprejeto. 513 in 514 je za, proti, to bomo preverili. Closed. Konec glasovanja. Sprijeto. 515. A ne, to je brezpredmeten. 521 na naslednji strani, kdo za, proti, zdržani. To bomo preverili. Close. Konec glasovanja. Zavrneno. 522 in Juri 108 doza proti državi sprejeta. Petsto štiriindvajset do za, proti, držani zavrnjeno. To bomo preverili. Closed. Konec glasovanja sprejeto. mislim, da so me pri ekra potegnili za nos. 526 do za, proti, zavrnjeno. 529 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Pet sto trideset do zdaj proti, vzdržani, zavrnjeno. 532 <clears throat> za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 533 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 534 za, proti, vzdržani, sprejeto. 535 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 536 za, proti, vzdržani, zavrnjeno držani zavrnjeno. To bomo preverili. 536. It might be a chance, because the greens are in favor. Zeleni so za, torej obstaja možnost. Sprejeto. Juri 112 in 537 za. Proti. Zdržani sprejeto. 538 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 539 za, proti, zdržani, zavrnjeno. To bomo preverili. 539. It's confusing. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 64 za, proti, zdržani. Torej, 64 za, proti, držani, sprejeto. Oziroma, preverili bomo, prejela smo me številka 64. Konec glasovanja. Sprejeto. 66 do za, proti, držani, zavrnjeno. 67 do za, proti, držani, zavrnjeno. 68 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. 69 do za, proti, držani, zavrnjeno. 70 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Juri enak do za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zeleni. Preverili bomo predlog spremembe 73, kar s tegom rok ni bilo jasno. Sprejeto. Juri 3, doza proti. Zdržani sprejeto. 77 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 4 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enak do za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 6, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrneno. Ribištvo enak do za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 18 do za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 19 do za, proti, vzdržani, sprijeto. 96 in Juri 10 do za, proti, vzdržani, sprijeto. 3 do za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Uh, santé, how do you say that? Bless you, but that's more. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 11 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. SD in ELS so bili proti. 112 je za. 112 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 13 je za, proti, vzdržani, sprijeto, 5 kdo je za proti vzdržani spreto. 122 do za, proti vzdržani zavrneno, 123 do za, proti vzdržani zavrneno. Kompromis 21 do za, proti vzdržani spreto. Juri 18 do za, proti vzdržani spreto. 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Juri 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 140 za, proti, vzdržani, sprejeto, 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 143 in Juri 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, Juri 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, proti zdržani sprejeto. Juri 23 za proti zdržani zavrnjeno. 144 za proti zdržani zavrnjeno. 145 za proti zdržani zavrnjeno. 146 za proti zdržani zavrnjeno. Juri 24 za proti zdržani zavrnjeno. 150 za, proti vzdržani zavrnjeno, 151 za, proti vzdržani zavrnjeno, 149 za, proti vzdržani zavrnjeno, 152 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za, proti vzdržani zavrnjeno, 148 za, proti vzdržani sprejeto. 153 in Juri 25 za, proti, zdržani, sprejeto. 155 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Juri 26 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 156 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, zdržani, se vrnila. 158 za, proti, zdržani, se vrnila. SD in e LS sta glasovala proti. 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Vendar bomo to vseeno preverili. And the vote is... Ne. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 159 do za, proti, držani zavrnjeno. 160 do za, proti, držani zavrnjeno. 161 do za, proti, vzdržani zavrnjeno. Juri 27 do za, proti, vzdržani sprejeto. Juri 28 za, proti vzdržani sprejeto, Juri 29 za, proti vzdržani zavrnjeno. 163 za, proti vzdržani sprejeto. 164 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sto štiriinšestdeset sprejeto. Juri 31, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 22, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 170, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 171, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 172, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 173, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 175 za, proti, držani sprejeto. 174 za, proti, zdržani sprejeto. Juri 34 za, proti, zdržani sprejeto. Preverili bomo Juri 34. Vendar mislim, da je bilo sprejeto. Bomo vseeno preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 13. Do za, proti, vzdržani, sprejeto. 177. Do za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Izvolite. Yes, Mr. Hausling, you want to say something? Gospod Hausling, imamo lahko kratko pauzo pred končnim glasovanjem. Če se strinjate, eno minuto, dve minuti, dve minuti imate. Torej bomo počakali, dve minuti jim damo časa. Which is the next one? This one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 Final vote. Končno glasovanje. Ste vsi pripravljeni, torej lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Now we are voting on... Sedaj gremo na glasovanje o dodatni varstv, dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila. Gre za mnenje. Kompromisena, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Četrta stran kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani. Zdržani, sprejeto. Sedma stran. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Deseta stran. Kompromis 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 229 in 230, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 231, 232, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis osem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 do za, Kdo je za? 23. Proti. Zdržani. Sprijeto. 1 in 25. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. 24. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 9. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. 34. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 35. Kdo je za? Proti. Zdržani. To bomo preverili. Številka 35. 35. Konec glasovanja. Sprejeta. 36 do za, proti, vzdržani, zavrljen. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Je kaj narobe? kompromis 15. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo na predlog spremembe 88, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mogoče, to bomo preverili. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis 16, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 99 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 18 je za, proti vzdržani sprejeto. 101 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 17 je za, proti vzdržani sprejeto. kompromis 20, to je za. Predtem imamo še dva predloga. Sonja 118, to je za. Proti. Držani sprejeto. 119, to je za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 20, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto kompromis 22 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 23 za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje glasujemo elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. after this is the I thing. That we have to break. Yeah. Okay, so now we are vote. Sedaj nadaljujemo z glasovanjem. Gre za predlog resolucije Evropa, ki varuje čist zrak za vse kompromise. Enak, kdo je za, proti, držanje sprejeto. 37 do za, proti, Zdržani, zavrnjeno. 39 do za. Proti. Zdržani, to bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dveh, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Ne, to prosim, dvignite roke. Kompromis dva, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 45 za, proti vzdržani, sprejeto. 46 za, proti vzdržani. To bomo preverili. 46. Konec glasovanja. Sprijeto. 47 za, proti, zdržani, zavrneno. 48 je za, proti, držani zavrnjeno. 49 je za, proti, zdržani sprejeto. 50 je za, proti, zdržani zavrnjeno. 51 je za, proti, zdržani zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. 58 je za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 65, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 68, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 69, kdo je za proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis pet, kdo za, proti vzdržani, sprejeto. 74 za, proti vzdržani, sprejeto. 75 za, proti vzdržani, sprejeto. 76 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 76. Izvolite.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79, 81. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. 80 do za, proti vzdržani, zavrnjeno 84 za, proti vzdržani, sprejeto 85 za, proti vzdržani, sprejeto 86 za, proti vzdržani, zavrnjeno 87. Gospod Pedičini, saj vendar ni vaš predlog spremembe. Glasujemo elektronsko. konec glasovanja zavrnjena. 87. Štiri politične skupine so glasovali proti, 87 za, proti vzdržani sprit, 88 za, proti vzdržani sprit, 89 za, proti vzdržani zavrna. Kompromis 600 za proti vzdržani sprejeto, da je 93 za, proti vzdržani sprejeto, 94 za, proti vzdržani sprejeto, 95 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 do za, proti vzdržani sprejeto, 100 do za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 8 do za, proti, vzdržani, spreto, 104, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 106, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 107, kdo je za, proti, vzdržani, spreto, 108, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 109, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 109, kdo je za, 108. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. 109. Kdo je za? Proti. Zdržani. To bomo preverili. 109. 109. ali da se je zdržal, zato moramo preveriti. Konec glasovanja, sprijeto. 110, kdo je za? Proti, zdržani, sprijeto. 111, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 112, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 113, kdo je za? Proti, zdržani, sprijeto. 114, kdo je za? Proti, zdržani, sprijeto držani zavrneno. Preverjamo 114. And it's closed. Konec glasovanja. Zavrneno. 115 do za. Proti vzdržani sprejeto. 116 do za. Proti vzdržani sprejeto. 117 do za. Proti vzdržani zavrneno. 118 do za. Proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 119, 121, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 120, kdo je za, kdo je za, 120, proti, vzdržani, sprejeto. 124 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 125 je za, proti, zdržani, sprejeto. 126 je za, proti, zdržani, sprejeto. 127 je za, proti, zdržani, sprejeto. 128 je za, proti, zdržani, sprejeto. 129 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 130 je za, proti, zdržani vzdržani. Sprejeta, ampak bomo vseeno preverili. Konec glasovanja. Sprejeta. 131 do za, proti, vzdržani zavrnjeno. 132 do za, proti, vzdržani zavrnjeno. 133 do za proti, zdržani, zavrnjeno 134 do za, proti, zdržani, zavrnjeno 136 do za, proti, zdržani, zavrnjeno 137 do za, proti, zdržani, sprejeto 138 do za, proti, zdržani, sprejeto 139 do za, proti, zdržani, sprejeto 140 do za, proti, zdržani, sprejeto 141 do za proti, zdržani, spreta. Staneš 40 za, proti, zdržani. 141 za, proti, to bomo preverili. Skupine niso enotne. Konec glasovanja. Sprejeto. 142 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11 je za, proti, vzdržani, sprijeto. 144 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 147 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 148 za, proti vzdržani, sprejeto. 150 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 155 za, proti, vzdržani, sprejeto 156 za, proti, vzdržani, sprejeto 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 157 za, proti, vzdržani, sprejeto 159 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ena, to je za, proti vzdržani sprejeto, dva, to je za, proti vzdržani sprejeto, tri, to je za, proti vzdržani sprejeto, štiri, to je za, proti vzdržani sprejeto. 65, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 7, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 8, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 9, kdo je za, proti, držani. To bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 13. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 15. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 16. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto še enkrat 16 za, proti, držani, zavarjeno 18 za, proti, držani, sprejeto 19 za, proti, držani, sprejeto 20, 21 za, proti, držani, zavarjeno 22 za. 20. je bil umaknjen, saj tako piše na mojem seznamu. Mogoče pri vas tega ne piše. Zato sem ga preskočila. 22. je za, proti, držani, zavrnjeno. 23. je za, proti, zdržani, sprijeto. 24. je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 25. je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 26. je za proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj gremo na končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeta. Sedaj pa bomo glasovali glede amandmajev o instrumentu za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. 28. Kdo je proti vzdržan? Zavrnjeno glasovanje v sklopu glede amadmajev 29, 36 in 25, da je za proti zavrnjeno. 30 za proti vzdržani sprejeto. 31, kdo je za, kdo je vzdržan, zavrnjeno. Bomo to ponovili. 31, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 32, kdo je za? Torej, preglejmo 31. Konec glasovanja. Da, imela sem srečo, ampak amendma je zavrnjen. Nisem si mislila, da bodo Evropsko ljudsko stranko podprli zeleni. V 99,9 odstotkih ni tako. Ok, 32, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 34, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasovanje v sklopu, amandmaji do 46 se strinjate. Torej 37, 46, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 47, kdo je za, kdo je proti vzdržani sprejeto. Še eno glasovanje v sklopu od 48 do 60. Še 61 zraven? Ne, do 60. 48 do 60, kdo je za ta sklop? Ne, gospod Gospod Pediči, torej od 48 do 51, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, zavrnjeno. 52, kdo je za, gospod Pediči, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasovanje v sklopu od 53 do 60. Od 53 do 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Glasovanje v sklopu od 61 do 71. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem, kdo je za, proti. Je kdo sploh za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Devet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst, kdo je za, proti proti, vzdržani. Preverjamo enajst. Tudi Alde je za. Konec glasovanja. Enajst je še vedno zavrnjen. Dvanajst do je za, proti vzdržani zavrnjeno, trinajst do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 21 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 22 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 23 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 24 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 25 oziroma 26 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 kdo je za, Zdržani zavrnjeno končno glasovanje ali je elektronsko. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala za vaše sodelovanje pri glasovanju. S tem smo zaključili z glasovanjem. Ob 11. pa bomo nadaljevali z razpravo z mladimi. Sedaj imate čas za odmor za kavo, ampak res vas prosim, da se vrnete za razpravo o evropski prireditvi za mlade. Res bi bilo dobro, da se vrnete. Se vidimo ob enajstih.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

Lep pozdrav vsem skupaj, dragi kolegi. Z veseljem danes med nami predstavljam tri mlade, ki so se udeležili Evropske preditve za mlade v Štrasburu junija. Letos je ta bienalni dogodek bil zelo dobro obiskan. Kar 9000 mladih je sodelovalo na tem dogodku. In zato se je odbor odločil, da je treba o vsem skupaj tudi razpravljati v odborih Evropskega parlamenta. Želimo se izmenjati mnenja tekom javnih posvetovanj. Tako želimo vzpostaviti dvostransko komunikacijo med mladimi in Evropskim parlamentom. In nujno je, da mladim zagotovimo, da bodo njihove ideje slišane. Zato imamo danes med nami tri mlade, ki bi nam radi predstavili svoje zamisli, radi, radi bi nam predstavili svoje skrbi, pomisleke, sanje in želje. Gospa Vivian Grger bo govorila o javnem zdravju, potem Jade Melian Pregnes bo govorila o vprašanjih odpadkov in Ana Marija Renner nam bo povedala nekaj več o trajnostnem načinu življenja. Mladi iz vse Evrope nas sedaj spremljajo prek naše spletne strani in bodo z nami tudi sodelovali prek družbenih omrežij. Lahko tudi spremljate razpravo na Twitterju oziroma jo lahko vidite na naših zaslonih. Lahko tudi sami prispevate k tej razpravi z uporabo Lojtere i2018. Pri vsaki temi bodo mladi predstavili dve zamisli. Skupaj imajo na voljo 4 minute časa. Potem pa imate tudi vi 2 minuti časa, da se odzovete na to, in potem bodo imeli naši mladi spet 2 minuti časa, da pokomentirajo to, kar bodo povedali naši člani. V povezavi z zdravljenjem ste pripravili za misli glede splošne porabe družbenih omrežij, glede evropskega elektronskega zdravstvenega, zdravstvene kartoteke in glede boja proti debelosti. Najprej gospa Gerger, ki nam bo povedala nekaj več o elektronskem vodenju zdravstvenih zapisov in debelosti. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Danes bom predstavila standardiziran elektronski sistem zdravstvenih zapisov, ki bi ga lahko z lahkoto uporabljali tako zdravstveni delavci kot posamezniki. Elektronska zdravstvena kartoteka, to je sistem, ki zbira elektronsko hranjene podatke o zdravju v digitalnem formatu. Tudi raziskave epidemiologije bi lahko tako poenostavili z uporabo takšnega orodja. Sem študentka šestega letnika medicine. In jasno mi je, s kakšnimi izzivi se soočajo naši zdravstveni delavci z vso papirologijo. Potem pa so tu tudi različni računalniški sistemi, ki jih uporabljajo bolnišnice. Včasih se pomembne informacije izgubijo. Zdravila se predpisujo netočno in to lahko privede do usodnih napak podatke o pacijentih bi bile tako shranjene na prenosljivih sistemih, naprimer na kartici. Podatki bi se redno posodabljali strani zdravstvenih delavcev, pa tudi pacijentov. Pacijenti bi se lahko povezali do aplikacije in tako bi vse čas lahko dostopali do svojih podatkov. Obenem bi lahko v realnem času obveščali svoje zdravstvene delavce o svojih vrednostnih sladkorjev krvi, naprimer. Tako bi lahko izboljšali tudi zbiranje informacij o določenih zdravstvenih temah. Zakaj to potrebujemo? Najprej bi to razvili na nacionalni ravni, potem pa tudi na evropski ravni. Več ponudnikov takšnih storitev že obstaja na trgu, ponujejo zelo širok spektr proizvodov. Ampak kakovost in obravnavanje podatkov posameznikov zaenkrat še niso dovolj dobro razviti v skladu s splošno uredbo o varovanju podatkov, bi lahko takšna centralizirana aplikacija omogočila več varnosti za evropske državljane. Tudi epidemiološke ocene anonimiziranih podatkov bi bile s tem omogočene. Vse to bi omogočal elektronski zdravstveni sistem, ki bi bil skladen tudi z GDPR. -om digitalizacija na zdravstvenem področju je zelo obetavna in Evropska unija bi morala gotovo zagotoviti ustrezne naložbe za to. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še tema debelosti in potem se bodo lahko naši člani odzvali na obe temi. Moja druga zamisel je povezana z debelostjo. Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da 50 odstotkov moških in žensk v Evropski uniji ima prekomerno težo in 20 odstotkov ljudi je predebelih. Preveč hrane, pomankanje gibanja, genetika, vse to povzroča to globalno epidemijo. Debelost je zelo zapletena tema, zato jo moramo nasloviti iz različnih zornih kotov. Prvi ukrep, ki ga predlagam, je povezan s pomankanjem gibanja. Vsak tretji državljan v Evropi ni dovolj fizično aktiven. Zato bi moralo vsako podjetje omogočati vsaj dve uri športnih dejavnosti na teden. S tem bi zmanjšali tveganje za številne smrtonosne bolezni. Zato predlagam tri ukrepe, ki bi jih lahko sprejela Evropska unija. Lahko bi organizirali prostore za telovadbo, eh, tuše in opremo. To bi eh, subvencionirala Evropska unija lahko bi subvencionirali tudi sodelovanje z lokalnimi fitnessi in bazeni in morali bi spodbujati telesno aktivnost znotraj podjetij. Potem nezdrava hrana. Tukaj bi lahko uporabili vse evropski davek na sladkor, na pretirano vsebno sladkorje v proizvodih. Treba je označiti problematične proizvode. Zato bi lahko ocenili, oziroma označili vse sisteme s sistemom semaforiziranja. Vse problematične proizvode bi ustrezno označili in tako bi širili ozaveščenost o nezdravi hrani med ljudmi tudi nacionalne kampanje in označevanje oziroma oglaševanje bi lahko k temu pripomogli. Ne potrošnik, proizvajalec bi moral biti obremenjen z davkom na sladkor. To bi hkrati tudi spodbudilo proizvajalce, da bi zmanjšali vsebnost sladkorja pri določenih proizvodih. Ta davek bi moral biti potem oziroma sredstva zbrana s tem davkom bi se morala potem usmeriti v zdravstvene namene. Debelost je postala globalna um, epidemija in tudi glavni razlog za smrt, ki bi ga bilo, bilo mogoče preprečiti. Zato vas res pozivam k temu, da najdemo rešitev za to vprašanje. Najlepša hvala, Vivien. Dragi kolegi, sedaj se lahko odzovete na teme glede elektronske zdravstvene kartoteke, glede debelosti, subvencioniranja telesne aktivnosti, glede vseevropskega davka na sladkor znotraj sklada za zdravje. Vse to so zelo zanimive zamisli, na katere se lahko sedaj odzovete. Gospod Volkan, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Pravkar sem bil na Twitterju, zato ste me nekoliko presenetili. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste prišli med nas v Evropski parlament. Hvala za vse predstavljene zamisli. Najprej bi rad pokomentiral elektronske zdravstvene kartoteke mislim, da je to zelo dobra ideja. Narediti moramo nekaj na tem področju. Prihajam iz države članice, ko dobivamo recepte za zdravila še vedno na papirju. To poskušamo prenesti v elektronsko obliko že zadnjih deset let. In res vidim, da moramo še veliko narediti na tem področju. Ampak, če pri tem upoštevamo vsa vprašanja podatkovne varnosti in zaščite podatkov, moramo res narediti korak naprej. Res sem vesel, da v Evropskem parlamentu razpravljamo o temah, ki so povezane z e-zdravjem. O tem razpravljamo pri različnih mnenjih in poročilih. Da, čaka nas še dolga pot in sedaj smo šele na začetku. Ampak vesel sem, da ste rekli, da moramo ukrepati hitreje. Mislim, da bomo s tem povečali pritisk. Potem glede davka na sladkor. Ne vem, ali smo o tem v Evropskem parlamentu že razpravljali. Mislim, da smo o tem večkrat razpravljali. Morda bodo kolegi tudi pokomentirali to temo, ki ste jo omenili. Res ste izpostavili, da moramo nekaj narediti na tem področju. potrebujemo več zamisli, kako bi lahko na nek način označili naše proizvode, kako bi lahko ozavestili potrošnike, katere sestavine so v izdelku, koliko maščob je v izdelku, koliko sladkorja in tako naprej. Da, o tem ne nehno razpravljamo, ampak mislim, da nikoli ne dosežemo večine v povezavi s tem. Davek na sladkor se mi zdi zelo zanimiv, ampak tukaj obstaja težava. Evropska unija trenutno nima pristojnosti na tem področju. To, da bi povišali davke, je vedno težava. Države članice namreč povdarjajo, da je to njihovo področje pristojnosti. No, morda ste o tem že razpravljali na dogodku in imate tudi rešitev za to težavo. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Lize. Najlepša hvala za te predstavitve in za vašo angažiranost. To res cenimo. Če mi dovolite, bom zdaj nadaljeval v materinščini, ker imamo tolmače. Sestanek se tudi prenaša po spletu, zato bom kar govoril nemško. Najlepša hvala za vaše ideje. Mm, glede prve ideje, popolnoma se strinjam z vašim mnenjem glede tega, da potrebujemo evropski sistem z možnim dostopom do medicinskih podatkov kjerkoli, kadarkoli. V Nemčiji smo to skušali uvesti. v okviru pravic pacijentov, vendar pa so temu nasprotovali predvsem zdravniki. Seveda ne smemo tehnologije kar tako razvijati brez kakršnih koli omejitev, vendar pa moramo k temu pritegniti pacijente, si pogledati, kje so odpori. Eh, starejši zdravniki temu nasprotujejo, mladi so za. Eh, vidimo, da imamo zelo prizadevne mlade študente medicine, ki bodo skušali takšne ideje spodbujati. In še vprašanje obdavčevanja, ne glede na to, če se mi zdi to dobro ali slabo, vendar pa imamo eno veliko oviro, to, kar je pravil Timo glede davčnih pristojnosti v Evropski uniji, ne drži točno. To, o tem namreč odločajo na svetu. Imamo ogromno področji, kjer bi lahko kaj storili v eh, mojem volilnem okrožju smo govorili o obdavčevanju dizelskega goriva pri um, kmetijstvu. Države članice seveda lahko sprejmejo takšne odločitve. Ne vem, odkot prihajate, vendar pa je treba o tem govoriti v državah članicah. Če lahko Evropska unija ukrepa na tem področju, mora zato dobiti dobiti podporo držav članic in to soglasno podporo. Najlepša hvala, gospod Ekaut. Najlepša hvala. Hvala za vse podane zamisli in predloge. Da, veliko tem, ki ste jih omenili, je aktualnih tudi v parlamentu, ampak včasih se nam zgodi, da to sproži politični boj tako kot je vedno na političnem igrišču. Včasih je to povezano z državami, članicami, to velja predvsem za elektronske zdravstvene kartoteke. Da, o tem smo že razpravljali in mislim, da smo v Evropskem parlamentu pripravljeni to narediti, ampak obstaja določen odpor in do sedaj nam tega še ni uspelo priseči na ravni držav članic. Res bi bilo dobro, če bi nam tudi vi pomagali da bi sprožili razpravo tudi na ravni držav članic. Šele tako bomo lahko sprejeli zakonodajo na tem področju. Vprašanje debelosti pa je nekoliko bolj zapleteno. Strinjam se s tem, kar ste povedali glede sredstev. Vidim dodano vrednost tega, ampak sprašujem se, ali bi to moral biti vse evropski sklad. Nimamo ravno veliko evropskega denarja na razpolago. In tukaj pogosto naletimo na odpor držav članic, ki ne želijo plačati še več sredstev Evropski uniji. Zato nimamo dovolj sredstev na ravni Evropske unije. Prav zato menim, da bi bilo bolj smiselno, če bi to uredili na ravni držav članic. Ne moremo vsega razrešiti na evropski ravni. Obdavčitev so pokomentirali že kolegi pred menoj. Ampak mislim, da bo najbrž veliko vaših zamisli povezanih prav z obdavčevanjem. To je ena od tistih pomembnih tem, o katerih moramo razpravljati. Da, države članice vedno povdarjajo, da je obdavčevanje njihova pristojnost. To lahko spremenimo samo s, s soglasjem v svetu. Ampak, če Evropska unija ne bo uspela nič spremeniti na področju obdavčevanja, potem bo posledica to, da bodo podjetja plačevala manj in manj davkov v Evropi. Ravni obdavčitve za podjetja se znižujejo iz leta v leto, po drugi strani pa je delo bolj obdavčeno ali pa se zmanjšajo izdav, izdatki. To je eden od glavnih problemov Evropske unije, res ga moramo nasloviti in zato sem vesel, da ste izpostavili to vprašanje. Ampak zaenkrat je to bolj nacionalna razprava, ali bomo imeli davek na sladkor ali ne. Da, bolje bi bilo, če bi to naredili na evropski ravni, ampak zaenkrat to ni mogoče. Potem pa še nekaj na zadnje, glede vašega sistema označevanja. Tudi v parlamentu imamo pogosto politične boje. Mi se vedno, kot zeleni, se vedno zauzemamo za označevanje izdelkov, živil. Ampak izgubili smo, saj so konservativci v parlamentu temu nasprotovali. Torej, če se res zauzemate za to, se morate zavedati, da konservativci tega ne podpirajo. Parlament je politična arena. Da, ljudje postanejo živčni, če to omenimo, ampak obstajajo razlike, politične razlike in to moramo omeniti. No, veliko glasovanj so tudi konzervativci izgubili zaradi zelenih, tako da obstaja določeno ravnotežje. Da, zavedam se tudi tega. No, naj vas opomnim, da se morate držati dveh minut. Gospa Kalendah. Äh, Najprej bi se rada zahvalila za predstavljeni ideji. Rada bi povedala nekaj v zvezi s eh, oznako semaforja v Evropi. Naj vas spomnim na to. Imamo eh, na višjih standardov, ko gre za kakovost živil. Načeloma vse, kar pride na naš trg, ni nevarno za zdravje. Gre predvsem za odmerke in za doze ne moremo vsakega živila označiti z rdečo, rumeno ali zeleno barvo. Gre namreč za količino in za kombinacijo. Treba je zagotoviti osveščeno izbiro in odločanje. Zato je treba zagotoviti natančno označevanje in navajanje sestavin na pakirana živila in živilske izdelke. Torej, moramo predvsem spodbujati pismenost, ko gre za zdravje in s tem je treba začeti že od majhnih nog. Torej, ko pijete sadni sok, pomarančni sok, ni to najbolj zdravo in to morajo otroci vedeti. Pomaranče pa so zdrave in zato ne bi želela, da bi na sveže stisnen pomarančni sok dali rdečo oznako vendar pa je treba dosti več ulagati v osveščanje, v izobraževanje, da ljudje vedo, kaj je zdravo, kaj, kakšno je zdravo prehranjevanje. In s tem je treba, spro, v zvezi treba sprožiti kampanje v državah članicah, da ljudje vedo, kje so težave države članice, vedo, da se otroci in mladostniki premalo Eh, telesno gibljajo in eh, zato je treba poskrbeti, da prenesemo to znanje na države članice, da se ukrepa na tej ravni. Zato nimamo dovolj evropskih sredstev, treba je omogočiti boljšo integracijo s preko športa, športne dejavnosti, kot je nogomet in eh, druge športne mm, moštvene dejavnosti, prispevajo k integraciji otrok, zato da lahko otroci različnega izvora, različnih narodnosti, z različnih eh, okoliščin in jeziki skupaj igrajo šport. Hvala, gospod Hansen. Najlepša hvala. Hvala tudi za te tako zelo zanimive predstavitve. Res predlagate zelo zanimive predloge, ki nam bodo tudi pomagali, predvsem nam, ki veliko potujemo po Evropi. Če imamo, naprimer, zdravnika doma in smo potem na univerzi oziroma tukaj v Bruslu, zelo težko združimo vse svoje poda zdravstvene podatke. Zato se nam zdi vaš predlog zelo dober ampak vse skupaj ni tako enostavno, kot se morda zdi. Države članice najbrž ne bodo želele deliti takšnih informacij glede svojih, iz svojih sistemov za sisteme, ki jih ne poznajo. Mislim, da jih bo tukaj res treba prepričati, da gre za nekaj, kar bo koristilo vsem nam. Ampak vaš predlog se nam res zdi smiselen in mislim, da bi morali res nekaj narediti v povezavi s tem. Potem pa še nekaj glede debelosti in glede ukrepov za boj proti debelosti. Sam nisem imel možnosti, da bi glasoval za ali proti ta sistem označevanja z različnimi barvami, ampak mislim, da moramo biti tukaj previdni. Uh, ali je olčno olje nekaj slabega ali ne, mislim, da ni nekaj slabega, razen če popijemo en liter olčnega olja. Tega najbrž ne bi naredili. Ampak potem bo to označili z rdečo, luč, z rdečo oznako samo zaradi maščobe. No, potem pa imamo v nekaterih drugih izdelkih, naprimer na domestke sladkorja, kot je aspartam, za katere je jasno, da niso zdravi, pa bi bili vseeno označeni z zeleno oznako. Pa čeprav to ni zdravo za potrošnike. Tudi če ne boste eh, postali debeli, ker boste pili light Coca-Cola. Potem pa še nekaj glede davka na sladkor. Za vse politične skupine lahko povem, da smo se odločili, da to ni uh, da to ni pravi pristop. Ljudi ne smemo samo kaznovati, izobraziti jih moramo. V naših šolah v Luksemburgu lahko Coca-Colo oziroma čokoladice kupite na različnih avtomatih. In če ponujate takšno hrano, je to seveda nekaj zelo slabega tudi tukaj v menzi plačate manj za pomfri kot za zelenjavo, saj se vse skupaj ocenjuje samo na podlagi teže. Tudi to moramo imeti v mislih. Tudi mi tukaj v parlamentu moramo biti vzor na tem področju, torej delati moramo na izobraževanju. Hvala, zdaj pa gospod Torvand. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tekom te razprave smo se naučili dve stvari politiki se težko držimo časovne omejitve, vedno govorimo predolgo. In potem, tako kot je povedal naš kolega, kampanja že poteka. Ko govorimo o zdravju, se moramo zavedati, da je to zapleteno področje. Če danes berem finske časopise, bomo tam našli ljudi moje starosti, ki umirajo, in pravzaprav se moramo potem vprašati, kakšni so razlogi za to. Včasih to niso le zdravstveni razlogi, morda gre za družbeno vprašanje, včasih gre za genetiko. Meni se še vedno zdi, da lahko razmišljam precej jasno, da je to bolj povezano z. DNK je moja matere. No, razumeti moramo vsa različna vprašanja, ki so povezana z zdravjem. In poiskati moramo način, kako lahko osebam s slabšim oziroma šipkejšim DNK damo možnost za življenje oziroma damo možnosti, da jih bomo naučili, kako lahko živijo dlje, oziroma česa ni dobro jesti. S tem je povezano tudi vprašanje sladkorja. Vse oblike sladkorja niso enako slabe kot tiste, ki jih najdemo v sladkih pijačah. Potrebujemo določeno obliko sladkorja v določeni količini. No, morda bomo kasneje našli kakšno rešitev za vas, ampak moj čas se je iztekel. Najlepša hvala, gospod Tarvalc, zdaj pa gospod Belet. Uh, uh, Najlepša hvala. Hvala, da ste danes z nami. Hvala za zelo tako odlične zamisli, ki ste jih predstavili. Strem se s tem, kar je povedal Kristof. Boj proti debelosti. To mora biti ena od naših prednostnih nalog. To mora biti na samem vrhu naše politične agende. Ampak tukaj obstajajo politične razlike. In tako kot je Kristof omenil, mi ne podpiramo tega, da bi vse skupaj prepovedovali, da bi, da bi vse skupaj preveč regulirali. Mladi ne želijo videti več rdečih luči. No, mogoče jih rdeča celo privlači, uh, torej jih privlači tisto, kar je prepovedano. Bolje je, da ljudi raje motiviramo, da vložimo več v kampanje. Poglejmo, kaj je naredil Obama v ZDA. On je bil najpomembnejši ambasador v kampanji proti debelosti v ZDA. In ta kampanja je res delovala. Obama je bil zelo uspešen. Bolje je, da prekopiramo ta model, da ljudi ozavestimo, da motiviramo. To velja tako za mlade, kot tudi za vse nas tukaj v parlamentu, kot je povedal Kristofer. To je težava vseh nas. In potem še vaša druga zamisel glede e-zdravja. Da, gospa predsednica, o tem smo razpravljali včeraj. Govorimo o novem poročilu glede čezmejne zdravstvene oskrbe. In e-zdravje je eno od glav, ena od glavnih razsežnosti tega poročila. Skupaj s Petem, Petrom Lizijem in drugimi se res zauzemamo za to, da da bi vzpostavili ločen samostojen program za zdravje v okviru naslednjega evropskega proračuna. In je zdravje bi moral biti eden od glavnih stebrov tega programa. Ne le za boj proti debelosti, tudi za boj proti rakovim raku in rakasnim obolenjem. Najbolj učinkovit boj proti raku je to, da se znotraj 27 držav članic združimo združimo na področju raziskav in razvoja in vlagamo predvsem v preprečevanje rakavih obolenj. In zdravje je seveda zelo pomemben stebr tega programa. Hvala. Hvala lepa. No, kar veliko pripomb smo slišali na to vašo zamisel in še nekaj. Kako bo s davkom na sladkor? Ste to preiskali ali? je tukaj možno, da bomo uspešni. Nekatere statistike kažejo, da so proizvodi z manj sladkorja dražji. Prav tako vidimo, da debelušnih ni manj. Torej, kaj mislite o teh pripombah glede davka na sladkor? Beseda vaša. Hvala lepa. Ja bom kar takoj odgovoril na ta davek. Združeno kraljestvo je to leto uvedlo davek na sladkor. Glede zniževanja prodaje in pa višjih eh, cen, eh, tukaj imate prav. No, prej mislim, da je prišlo do nesprazuma glede mojega govora, kajti tudi sam mislim, da je ta davek na sladkor in pa promet ruči je preveč ponostavljeno rečeno. Potrebujemo ozaveščane kampanje, tako da pozitivno vplivamo, ne pa negativno uh, eh, vplivamo na ljudi. No, ampak vedno um, nam manjka denarja posod. Nekateri izdelki so zelo sladki, zelo nezdravi, izjemno nezdravi. In mislim, da. tukaj se še vedno lahko zasluži predvsej denarja s takšnimi izdelki. Nisem čisto proti temu sistemu in še nekaj me preseneča. Glede prve zamisli, mislim, da lahko govorimo tudi o uvozu in prezvozu. ter pa tudi o športu. Prej sem govoril o športu, v prvem govoru pa nišče tega ni komentiral. No, to je tudi problem financiranja športa, tudi v tem primeru. Sveto, vsi moramo biti bolj aktivni vsak dan, bolj telesno dejavni. No, pa kravno ta telesna vadba bila odlična za EU kampanje, kaj ti pogosto, naprimer, se ukvarjamo z debelušnostjo med otroci, med otroki in pa med odraslimi. Gledajte, naprimer, vsega, ko sama treniram, um, pogosto vidim naprimer tudi starejše, ki pridajo tja zaradi držav s hrbtenico. In tudi to je posledica sedečega ženskega stila. Torej, lahko imeli takšen davek in potem s tem davkom bi uh, financirali bolj pozitivne kampanje, kot naprimer več telesne vadbe. Hvala. Hvala. Um, odlična zamisel. Hvala lepa za to. morda bi lahko subvencionirali tudi boljši življenjski standard in um, stil na delovnem mestu. No, te misli so bile zelo zanimive in nekatere zmisli podpirajo tudi poslanci, o marsičem pa lahko še dodatno razmislimo in potem vidimo, kaj še narediti v prihodnosti. Sedaj pa gospodu Lize Bradeš odgovorila. Komentar. Gospod Lize, vaš komentar se mi je zdel zelo zanimiv. Sem Nemka, tako sva sedaj tudi razjasnila, odkot prihajam, zakaj je v Nemčiji toliko odpora proti e-zdravju in telemedicini. To doživljam tudi sama. Problem je v tem, da so ljudje zelo navajeni na svoje delovne metode, jih ne želijo spreminjati po drugi strani, pa so Nemci tudi zelo kritični in se zelo bojijo področja, ki zadeva zaščito osebnih podatkov. Moja generacija, generacija baby boomerjev, pa želi to spremeniti želimo uporabljati različne medicinske programe, smo dosti bolj mobilni. Sedaj se starejša generacija ravno spravlja v pokoj in mislim, da je sedaj pravi trenutek za to, da vlagamo v mlade. Imamo ogromno, veliko, ogromno pobud v zvezi s telemedicino, predvsem na podeželju ravno zaradi tega sem pripravila to idejo z aplikacijo, ki bi jih lahko razvili v povezavi eh, s skupnim, skupno evropsko zdravniško kartoteko. Mogoče bo na naslednjem srečanju eh, kdo, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo, ki se na to bolj spozna in bo mogoče razvil takšno aplikacijo. To bi bilo res zelo lepo. Again, uh, Hvala, Vivian, še enkrat. Sedaj pa naslednja tema. Odpadki. Um, to vprašanje vpliva na življenje vseh um, mladih, starih, pa tudi na prihodne generacije. To je še posebej pri srcu našem odboru, kajti večkrat smo se ukvarjali zakonodajo na področju upravljanja z odpadki, potem krožno gospodarstvo. zmanjševanje odpadkov preko različnih eh, dosjejev. In tukaj imamo zdaj glede izogibanja eh, temu problemu ostankov hrane. Potem plastika, oceani s plastiko, o tem se veliko uh, govori. Potem zabojniki ter pa davek na um, to plastiko na enkratno porabo. O tem smo tudi govorili. Potem pa tudi prepoved plastičnih vrečk ter pa um, podjetja z ničnimi odpadki. Gospa Predinčen bo sedaj predstavila vprašanje o stanku hrane ter pa um, plastiko in pa uporabo plastike. Bom gleda francosko, če dovolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Dragi poslanci, najprej bi predstavila tri ukrepe, ki bi jih lahko EU predstavila spremljajo na področju razsipanja s hranom. Ehm, na evropskem dogodku z mladino smo veliko govorili o tem. Predvsem gre za minimalno uporabo izdelkov. To moramo ustrezno narediti tako, da ne bo neustreznega tratenja s hrano ehm, in moramo določiti prave roke za ehm, trgovinske centre skoraj 56 odstotkov um, vsega recipanja s hrano je ravno zaradi um, delovanja potrošnikov, glede na javne podatke. Pogosto, naprimer, um, nekateri vržejo stran um, izdelek samo zato, ker je pretekel rok za upravo, pa to v bistvu sploh ni bil problem. Potem naprej, pogosto se potrošniki ne zavedajo razlik med minimalno uporabo in pa um, ustrezno pravo za uživanje. Ja. Več eh, študij kaže, da se potrošniki ne zavedajo pomena in pa razlik med uh, davkom, med datumom minimalne uporabe in pa um, datumom uporabe. Prav zato bi lahko preoblikovali te označbe. Uh, in bi lahko dali torej zraven um, uporabiti najmanj do, ampak um, bi potem še dodali, je pa še vedno potem dobro do tega in tega datuma, naprimer Norveška in pa druge države so to že sprejele in potem potrošniki ne mečejo stvari stran uh, kar tako uh, po nepotrebnem. Pa še nekaj. Um, prej smo na dva datuma in potrošniki um, vidijo različne datume, ampak tudi zato, ker jih proizvajalci podjetja na različne načine uporabljajo v praksi, zato potrebno prave tehnične ukrepe tako da bodo živilska podjetja lahko skupaj upravljala te datume, torej um, uporabno do za živilske izdelke. Pa še nekaj. V Franciji smo sprejeli zakonodajo z leta 2016 in uh, trgovinski centri uh, skupaj z neprofitnimi organizacijami delujejo na tem področju tako, da bi um, zmanjšali um, te ostanke hrane. Uh, In tudi druge države članice bi morali sprejeti takšno zakonodajo za zmanjševanje odpadkov pri hrani. To bi potem zmanjšalo razsipanje s hrano, prav tako pa bi tudi eh, se bolje bojevali proti revščini in pa lahko tudi Evropske unije. Hvala. Um, lahko predstavite še svojo drugo zamisel in potem bomo poslušali poslance. Hvala lepa, gospa predsednica. Druga zamisel? Hvala lepa, gospa predsednica zmaševanje eh, plastike, eh, ki kroži. Drage poslanci, prosim za sprejetje treh ukrepov. Najprej uvedba skupnega eh, programa za steklenice, ki se lahko še enkrat uporabljajo, potem ekološko kmetijstvo ter pa davek, ki bi zmaševal uporabo plastike. Oktobra lanskega leta smo že sprejeli zakonodajo ampak eh, to ni bila popolna prepoved eh, plastike, zato bomo težko zmanjšali uporabo plastike. Um, in sedaj vidim tukaj veliko plastičnih um, steklenic eh, tukaj, zato očitno to, kar pravim, ne bo dobro za vas, ampak skratka želim prepovedati vse te plastične steklenice in bi um, ehm, rad uporabljali steklenice, ne pa uh, plastičnih steklenic, uh, plastenk naprimer, včasih um, se to lahko tudi subvencionira, naprimer, nekdo um, kupi potem steklenico, potem dobi denar nazaj, ko jo vrne um, v trgovino. Prav tako želimo tudi uh, boljšo trgovizacijo za vsa podjetja, ki znižujejo uh, uporabo uh, plastike ter prispevajo k krožnemu gospodarstvu in pa k bolj ekološkemu gospodarstvu. In še nekaj. Eh, z telefoni in drugimi mehanizmi bi lahko služili več za večjo prepoznavnost med potrošniki, um, tako da bi potrošniki vedeli, kateri izdelki so najbolj koristni za okolje. Pa še nekaj sem ugotovila um, v zadnjem času. Um, veliko naredim za okolje, ampak pogosto ne za dosti. Naprimer, um, uh, eh, uporabljam um, naprimer, um, vrečke, ki niso plastične vrečke, ampak um, prav tako uporabljam javni promet um, um, in tako dalje. Ampak malo se čeda pa ne more spremeniti. Naprimer, če grem v trgovinski center, um, potem naprimer, vidim še vedno veliko izdelkov v plastiki. Veliko, um, mm, naprimer, sade zranjavajo v plastičnih um, ovojih in to je čisto nekoristno in to potem seveda pomeni hude stroške in pa um, škodo za vse nas, um, tudi za okole. Prav zato predlagam davek na podjetja, ki uporabljajo plastiko tako, ker plastika ni potrebna. Potrebujemo torej um, neko kazen za takšno pravo plastike, kajti nekatere izdelke bi lahko zavili v kaj drugega, ne pa ravno v plastiko. Skratka, Evropska unija bi morala poskrbeti za to, da um, bi onesnaževalec plačal tudi pri plastiki in potem bi zmanjšali uporabo posredno. In cilj bi bil to, da ohranimo naš planet. Hvala. Uh, uh, Hvala. Sedaj pa prosim kolege za pripombe. No, veliko bo gotovo pripomb. Večkrat govorimo o teh eh, idejah že v naših parlamentarnih predlogih. Gospod Hansen je prvi. Hvala, hvala lepa za ti zanimivi predstavitvi. Sam bi predvsem govoril o odpadkih in pa o plastiki, kajti kot ste dejali, Evropski parlament je oktobra izglasoval strategijo ravno za zmanjševanje in pa odpravo eh, te plastike za enkratno uporabo, če obstajajo alternativne možnosti in obstaja pogosto. In mm, tudi mi, naprimer, eh, smo se morali zapostaviti nekaterim lobijem. Naprimer, Eh, včasih eh, potem rečejo, da naprimer, um, imamo gazirano um, vodo, ki um, torej, nima več plinov um, tam v vodi, um, če um, torej, niso um, tam tudi ustrezni zamaški. Skratka, obstajajo, um, to so bili argumenti, ampak mislim, da obstajajo alternative za takšne probleme. In mislim, da bi um, države lahko tukaj storile več in potem bi za 50% lahko tudi zmanjšali porabo takšne plastike za gradno uporabo. No, um, um, najprej odbor za okolje predlog zavrnil, potem smo ga na koncu sprejeli in potem um, ima tudi predlog, da bi um, 90 odstotkov vseh uh, plastenk uh, zbrali. Skratka, smo na pravi poti, lahko bi storili še več, to bi samo prvi korak. In prav zato ima tudi, uh, tudi tukaj klauzula za pregled, tako da se bolj osredotočimo na te okoljevarstvene cilje. In tukaj mislim, da lahko marsikaj naredimo. pa še neke plastične vrečke. Tukaj imamo še vedno evropsko strategijo, ampak še vedno mislim, da po državah vidimo zelo različno, višjo in pa nižjo porabo plastičnih vrečk. Skratka, um, to, kar pravite, je res za empaliranje izdelkov, pa tudi pri prometu bi lahko več storili in moramo uporabiti te alternativne boljše možnosti. Potem ste imeli tudi to evropsko um, označevanje. Sam sem um, iz majhne države, um, Luksemburga, um, lahko spremem vaše predloge, ampak problem pa je potem po distribuciji pri velikih podjetjih, kot naprimer Coca-Cola. Uh, ta podjetja, naprimer uh, Coca-Cola iz Luksemburga, bo naprimer um, Thunderbolt iz um, Nizozemske um, če pa greste v Treve, um, ehm, čez meja bo potem ta Coca-Cola iz Nemčije, um, torej iz neke druge in države članice se morajo dogovoriti o tem, eh, kako bomo to uskladili, ker to prodajo pri multinacionalkah. In mm, mislim, da lahko še marsikaj naredimo in gotovo vas podpiramo pri, vaš, pri vaših predlogih. Hvala. Hvala, gospa Bojlen nisem mislil, da bom tako hitro na vrsti, ampak uh, sem si še zapisovala stvari. No, uh, nekaj pripomb glede plastike. plastike. Um, pri tem predlogu za obravo plastike za kratno uporabo um, sem pričakal v senci, sedaj smo v trilogu in se pogosto torej pogovarjam tudi z lobisti, ki izpostavljajo različna vprašanja, naprimer, um, pravite, da bi kaznovali tiste, ki um, proizvajajo plastiko. Kot posameznik lahko storiš marsikaj, lahko spremeniš svoje navade, ampak ne boš rešil tega problema, ker boš še vedno imel to plastiko v trgovinah. To je ogromen problem. In tisti, ki proizvajajo to plastiko, morajo biti bolj odgovorni. Torej, to, da se znižuje plastika, pa tudi um, potem čiščenje vseh odpadkov, tudi to bi morali torej, uh, predati njim. In ravno tukaj smo videli veliko nasprotovanja, tudi v LSE, naprimer, um, LSC ni želel, da proizvajalci plačajo za to plastiko, ki jo proizvajajo. Zato uh, pogovorite se tudi s svojimi poslanci, um, tako da bo ta predlog še vedno um, ostal pomemben, tudi ta predlog predvsem za uporabo plastike se enkrat obrabo. Uh, in potem še nekaj, um, želeli smo tudi um, torej cigaretne ogorke. Uh, Eh, vključiti v ta predlog. To pogosto najdemo na plažah, cigaretni ogorki so zelo strupeni za more, za plaže in torej tisti, ki proizvajajo te ogorke oziroma cigarete, morajo biti odgovorni tudi za takšno nasnaževanje, poleg drugih zdravstvenih težav. Pa še nekaj, kar je tudi pomembno in kar bi morali storiti na nacionalni ravni, tukaj se strinjam um, glede teh um, odlagališč in pa strukturnih schem. Ja, to je pomembno, ampak tudi potrebujemo drugačne življenjske navade potrošnikov. Pravite, ja, korenčki palec, zato je lahko dober pristop. Ampak, če imate, naprimer, um, steklenico in potem moraš eh, hoditi dolgo naokoli, da jo napolniš, um, potem je stvar nekoliko težka in potem boste težko prepričali potrošnike, da boste spremenili svoje življenjske navade. Enako tudi problem v supermarketih, um, trgovinskih centrih. Skratka, ja, želimo, da so ljudje odgovorni, ampak tudi struktura mora biti bolj privlačna, bolj enostavna za uporabo, tako da potrošniki lažje spremenijo svoje navade. Hvala. So, as it was uh, said previously, we... no, kot že rečeno. Um... Te vaše teme smo že pogosto obravnavali, eh, sprejeli različne predloge. Kar se tiče plastike v oceanih, ehm, to je visoko na našem dnevno redu. No, pa gledajte, tukaj v bistvu gre za odpadke iz plastike, ne pa za plastiko nasplošno. Če imamo različne ukrepe, naprimer za um, eko oznako in pa ločevanja plastike, drugačno pravo materijalov, se to lahko, marsikaj tudi pozitivno, ni vse, kar je plastika, nujno negativno. Pa še nekaj o plastenkah ste pregovorili. Mi smo v prometu že sprejeli zakonodajni dosje, ki se nanaša na to, da bi imeli. Um, torej, te zamaške, ki so pripeti um, na steklenico, um, kajti pogosto je to problem v oceanih. In še nekaj, eh, glede steklenk tukaj, gledajte. Imeli smo pogodbo za te plastenke, sedaj se bo do konca leta iztekla in potem eh, bomo gotovo zamenjali pristop, eh, torej po prvem januarju. Pa še nekaj. Um, številni kolegi so naredili veliko dela na teh predlogih glede plastike, glede odpadkov in tudi to, kar ste vi eh, omenili, uh, smo lahko že pravili v naši resoluciji, naprimer, bomo videli, kaj lahko storimo tudi pri državah članicah. Pa še gospod Kadenpah, uh, eh, prosim. Ja, en herzlich danke schön. Najlepša hvala za predstavitvi. Nujno je, da ohranjamo tako široko zavest o upravljanju z viri pri mladih eh, generacijah. Pomembno je, da premislimo, zakaj uporabljamo naš eh, material, kaj ti to ima vpliv um, na vsa področja, s katerimi se ukvarjamo tukaj v našem odboru, tudi pri transportu, ki um, prevaža steklenice ali pa plastenke. Tukaj gre tudi za to, kako težak je tovr, kajti steklo in steklenice so teže kot plastenke. Zato so se odločili za plastenke in to je v povezavi s pitno vodo. Želimo omogočiti dostop do pitne vode vodnjakov na javnih mestih, v kinih, v nakupovalnih centrih, da ni treba kupiti nobene pijače, ne v steklenici, ne v plastenki. Torej, treba je premisliti, kako opravljamo z vodnimi viri in eh, je treba premisliti, kaj storimo s tem, ko z vodo, ko peremo, čistimo, se vprašati, če imamo dovolj vode na voljo, gre tudi za vprašanje v povezavi s higieno. Torej, vprašanje je, če je sploh smiselno, da imamo takšne možnosti v nakupovalnih centrih. Torej, ni treba črno označiti nekatere izdelke, drugih pa povličevati, kajti treba je premisliti, kakšne izdelke uporabljamo za kakšen namen in premisliti o tem, kaj je dobro, kaj je slabo za določen namen in zakaj uporabljamo določeno embalažo. To je zelo pomembna naloga, torej ni treba tukaj spremati zakonodaje, ki bi enačila vse. Treba je obravnati vprašanje skrbe z vodo in vse to dobro premisliti, kar pa ni vedno lahko. Hvala, gospod Kadenbach. Zdaj pa prosim za odgovore. Beseda vaša. Gospod Hansen, še nekaj. Nekaj bi rad dodal ne gre samo za to, da se osredotočamo na okoljsko politiko, ampak moramo delovati tudi na drugih področjih. Danes do povdne smo spremali mnenje v zvezi s sosedsko politiko in inštrumentom za razvojno pomoč, v čemer smo glasovali. Gospa Valean je bila pripravljalka mnenja bil sem poročevalc v senci za ELS in eh, v tem okviru smo zaprosili za dodatni dve milijardi evrov za boj proti globalnim izzivom, vključno s podnebnimi spremembami, onesnaževanjem morja, mori z plastiko kot tudi rek. 20 jih je bilo za, 26 proti in nažalost nam ni uspelo pridobiti teh dodatnih 2 milijard. Mislim, da moramo skušati doseči čim več na vseh političnih področjih, ne samo na področju okolja. Hvala, gospod Hasen. Jade. Hvala, gospa predsednica. No, škoda, da ta predlog ni bil sprejet kajti tu gre za, res za, za okolje, gre za naše naslednje generacije, za mlade. Kot prvo, res je, treba je upoštevati tudi to, zakaj se sploh odločamo za plastiko. Ne gre za to, da bi prepovedali vso plastiko. Plastika se je tudi spremenila tekom časa. To je zelo pomembna snov za vsakodnevno življenje. Uh, Ampak eh, je pa zelo težko reciklirati plastiko na vsak način. Plastenke, naprimer, eh, so nekaj, kar se ne da reciklirati in težko je potem tudi izvleči snovi iz eh, teh materijalov. In skratka, bi pripovedali plastiko tam, kjer je možna alternativa mislim, da bi morali več raziskovati na tem področju, tako da bi lahko poiskali alternativne možnosti, druge snovi. In še nekaj, res je um, stroški prevažanja plastike. Uh, niso isti kot naprimer, pri prevažanju um, stekla, ampak steklo je bolj um, okoljoprijazno. Lahko se pravi 50krat, tudi do 50krat, prav tako um, ni iz nafte, tako kot plastika. In tukaj naprimer, bi lahko uporabili naprimer, stekleno, um, steklenico, čeprav je težja, ampak mislim, da je to bolje kot pa plastenka. Skratka, mislim, da je to boljša rešitev. Pa še nekaj? Označevanje. Hvala lepa za tije komentare, mislim, da mora biti um, voda dostopna v vseh uh, mestih v Evropi. Um, to leto sem podvala po več držav članicah in včasih je bilo težko dobiti um, vse to. Včasih sem imela, naprimer, um, svojo steklenico, pa je bilo včasih težko najti to vodo, ker bi lahko natočila uh, vodo steklenico. In mislim, da bi morala Evropska unija tukaj storiti več. Tudi pri teh strukturah in infrastrukturi. Če nekaj glede lobisto, ja, eh, to res eh, ovira. Mislim, da moramo več vlagati tudi v zbraževanje, v industriji. pogosto vidimo različne odzive, ampak gledajte, predvsem eh, moramo že otroke naučiti, um, eh, tega, kaj početi. Izobraževanje je pomembno, torej, da se bodo odločili za te izdelke, ne pa za druge. In potem bi prišli na bolj krožno gospodarstvo in bolj ekološki pristop, in tega si vsi želimo. Hvala. Hvala. Sedaj pa še zadnja tema. Uh, trajnostni življenjski stil. naprimer uporaba državnice, um, zdravstveno uprava streh, pa te zelena infrastruktura, podpora podjetnikov pri čisti energiji, ter pa postopno odpravljanje premoga in pa drugih fosilnih goriv na daljši rok. Vse te zamisle so bile zelo priljubljene. V preteklosti danes je z nami Anna Marija Renner in ta bo predstavila torej trajnostna mesta ter pa zeleno državljanstvo, potem ustrezen življenjski stil in torej beseda vaša za BD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, vsi lepo pozdravljeni. Kalimera, Guten Morgen. Najprej um, hvala lepa za vaš čas in za odprtost uh, pri naših predlogih. Um, vse to temelji na pomembnem poročilu in zelo vesela sem, da lahko tukaj predstavim te ideje. Kot prvo, uh, Evropa, ki je globalni akter pri trajnostnih eh, mestih eh, z ničtimi emisijami pri prometu za blago in za ljudi. In želimo tudi um, torej, um, čist sistem za vse državljane. Prestolnice mislim, da bi tukaj lahko naredile največ, eh, moramo dati več pristojnosti. Potrebujemo finančno in tehnično podporo za ta mesta, tako da bodo um, vodilni akteri za države. Pa še nekaj potrebujemo strožji zakonodajni okvir, tako da bo tudi občine šle v pravo smer. Morali bi prepovedati, naprimer, um, vozila na fosilnih pogon v mestih in bi se morali um, torej usmeriti na bolj čist eh, transport. Zato potrebujemo različne storitve in infrastrukturo, ki je naprimer čim bo dostopna. In še nekaj prevozem blaga se mora tudi spremeniti in bi morali tudi tukaj imeti eh, promet z ničnimi emisijami. Potem tehnološki razvoj, raziskave v zadnjih letih so pokazali, da se obnovljiva energija lahko uporablja tudi pri prometnih sistemih. Naprimer, takšni avtobusi, ki um, naprimer eh, vozijo na um, odpadke iz hrane ali pa iz um, morja, naprimer, to je lahko dober pristop. To je možna zelena tehnologija. Uh, uh, orbit ali pa vzore 2020, je naprimer, primer takšnih uh, dobrih programov. Naprimer, sama sem um, v mislu EFANS in tam je um, ogromno onesnaž onesnaženosti um, in življenje je um, v Atenah um, zelo nevarno za ljudi. Um, potem mobilnost. Tukaj pa gre predvsem za to, da dobijo ljudje alternativne možnosti. Potem pa drugi del. Izobraževanje te pa je trajnostni razvoj. Kakšno boljšo Evropo si želim? Evropo, ki spodbuja izobraževanje stanove k temu, da so vodilni akteri pri izobraževanju področju okolja. Kot prvo, potrebujemo posodobitev šolskih programov, nov šolski predmet, naprimer um, za varstvo okolja, za podnebne spremembe. Je dobra ideja za različne organe v državah članicah, in potem bi lahko imeli naprimer praktični in pa teoretični del teh programov. In kot drugo, izbržavane ustanove eh, bi lahko podprli z tehničnimi finančnimi ukrepi ali pa z skupnostmi za ponovljivo energijo eh, ali pa z infrastrukturo za čisto energijo. V Grči, naprimer, so šole dva meseca in pol eh, poleti zaprte in to je potem odličen prostor za sončne celice in potem bi lahko tudi pokrili te energetske potrebe, šolskih ustanov, prav tako pa tudi lokalne skupnosti, eh, sploh najbolj mrenljivih eh, ljudi, tako bi tudi zmanjšali energetsko revščino. Takšna infrastruktura bi tudi pomenila boljše možnosti za izbraževanje, eh, ko gre za porabo energije in pa porabo izdelkov. Tega trenutno ne. Potem kot tretje, treba je povečati naprimer tudi bolj vsega, um, ekološko porabo izdelkov. V letu 2025 bi lahko imeli naprimer um, tudi kosilo in pa zajtrk, um, ki je bolj zdrav in tudi bolj okolju prijazen. Kaj bi tukaj lahko naredili, ko bi torej še bolj razširili to evropsko schemo za sadje in zelenjavo v šolah, um, predvsem z bolj ekološkimi. Um, naravnimi izdelki. Evropska unija mora povečati okoljsko zaveščenost med državljani, moramo izboljšati to, kar lahko ponudijo izobraževalne ustanove pri varstvu okolja in otroci in odrasli po celotni Evropi bi lahko torej, se več naučili, glede tega, kako v družbi lahko eh, spremenimo naše ravnanje in pa eh, na tak način živimo bolj vzdržno na daljši rok. Hvala. Eh, Najlepša hvala za ideje sedaj ima besedo kot prvi gospod Gizek. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, najlepša hvala Ana Marija za zelo zanimivo predstavitev. Tudi sam sem sodeloval na tem dogodku, um, vodil sem skupino izpodnje Saške. Videl sem, kako zelo veliko navdušenja je bilo za razprave. Želeli smo govoriti o idejah, ne se samo predstaviti kot eh, vodilni kandidati za zelene. Pri trajnostnosti v Evropskem parlamentu dosežemo zelo visoko raven konsenza. Vsi smo za trajnost in vsi smo za trajnostni razvoj in rast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 potekala tako, da bi pravite prepovedali avtomobile. To ni pravi način. Tukaj veliko krat govorimo o tem, kako bi lahko zajamčili čisti zrak za vse, s tem, da bi vozili električne avtomobile. O tem bi lahko govorili samo takrat, da bi odpravili onesnaževanje mest s CO2, ki je drugot, kot so elektrarne na premog. Torej, treba je premisliti, kakšne vrste prevoza potrebujemo, prevoznih sredstev, katera najbolj osnežujejo, če, po, če je najboljši način. Uh, um, skupni avtomobili, deljeni avtomobili in tako dalje. Sem proti prepovedi, sam sem oče treh otrok, stari so 4, 9 in 12 let. Nahajamo se tik pred uh, Božičem. Če si pogledamo njihove želje, si želijo nov mobilni telefon, uh, tablico, pametni telefon, konzole, vse to je povezano s uh, tehnologijo in s potrošnjo. Torej, tukaj te vitamo o tem dogodku. Novi mediji namreč potrošijo dosti več. Govorili ste o veganski prehrani, veliko kolegov je govorilo o tem tudi v Nemčiji, kar so vzeli kot prepoved. Kako bi um, torej lahko to primirjali z um, novo tehnologijo, bi lahko veganske da, dneve primirjali z dnevi brez pametnih telefonov da bi imeli dva dneva brez uporabe pametnih telefonov, bi, lahko, bi jim lahko to vašim prijateljem javno priporočili, naprimer. Najlepša hvala, gospod Hansen. Uh, Najlepša hvala, Ana Marija, za zelo zanimive ideje. Omenili ste težave uh, v zvezi z onesnaženim zrakom po evropskih mestih. Evropska komisija je ravno tako, ravno sedaj sprožila postopek proti Luksemburgu, odkot prihajam. Tam se ne držijo zapovedanih mejnih vrednosti, ker v Luksemburgu še nismo omejili izpustov in ker se veliko ljudi vozi v Luksemburgu vsak dan z avtomobilom, vidite v Luksemburgu in tudi tukaj v Bruslu, da veliko krat v enem avtomobilu sedi ena sama oseba. Če bi uvedli prednostne pasove, če se avtomobilu pele več oseb, bi s tem eh, že veliko naredili in s tem bi zmanjšali število avtomobilov na naših cestah. Omenili ste, da živite v Atenah. Atene imajo tudi veliko pristanišče, veliko tovora prihaja um, preko pristanišča, kot tudi veliko turistov z velikimi ladjami, ki ravno tako zelo onesnažujejo. Tudi to je treba vključiti v naše načrte za čistejši zrak. Tudi v Antwerpnu imamo takšen problem, zato je treba upoštevati tudi to vprašanje. Moj kolega Jens Gizeke je omenil tudi,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 vedeti, da če bomo vse nadomestili z električnimi avtomobili, potem odkot dobivamo energijo iz elektrarn na premok, z jedrskih elektrarn, ker še nimamo 100 odstotno zelene energije, zato je treba biti previden glede tega, kaj ti morate premisliti o alternativah za e-mobilnost. Baterije so storjene iz kobalta, iz nikla in v kakšnih razmerah se pridobiva to surovino v rudnikih v tretjih državah. Zato je treba premisliti o možnih alternativah za vodik, naprimer. Druge rešitve pa nimajo dovolj velike politične podpore. V parlamentu smo dali prednost e-mobilnosti, po drugi strani pa zapostavljamo druge vire energije. In ne, za tudi to je treba rešiti. Moramo imeti dolgoročnejšo perspektivo in ne biti tako zelo kratkovidni. Najlepša hvala, gospa Kadenbach. Najlepša hvala za vaše predloge in za ideje. Bila sem v Atenah tudi sama in tam doživela smog, ker tudi na Dunaju imamo podobno situacijo um, smogom, imamo tudi velike zamaške, ko prihajajo vsakodnevni delavci na Dunaj z avtomobilom. Pri drugih vrstah prevoznih sredstev treba misliti, kako se razvija podeželje, kako gledajo na mobilnost in kaj ponuja strukturna in kohezijska politika našim prebivalcem tega ne moremo obravnavati ločeno energijske politike, zato je treba poskrbeti za to, da na podeželju v Grčiji, tudi na otokih, omogočimo dobre življenske pogoje, zato da ljudem ne bo treba vsak dan odhajati na delo v večja mesta. Zato obstaja tukaj tudi zelo veliko priložnosti za podjetja, da nadomestimo širokopasovni internet tudi na podeželju, zato da ni treba ljudem odhajati iz svojih manjših krajev, da ima infrastrukturo, bolnišnice, šole in tako dalje. Tudi o tem je treba govoriti, ko govorimo o mobilnosti. Če želimo izboljšati življenje v mestih, je seveda res, da je treba izboljšati kakovost zraka, življenskih okoliščin in tako dalje. Vendar pa, če želite delati, če želite imeti eh, družabne stike, potem moramo za to poskrbeti tudi na podeželju. Zato prosim za vašo podporo, da tudi v prihodnosti zagotovimo, podporo za ustvarjanje primernih življenjskih okoliščin na podeželju, da bodo tam lahko ljudje živeli, vse preživeli in tudi delali. Najlepša hvala za vse ideje v zvezi s trajnostmi mesti. Tudi tukaj v Evropskem parlamentu veliko delamo v tem smislu. Sprejeli smo celo vrsto zakonodajnih svežnjev za pametna, trajnostna mesta. Ta dva koncepta sta med seboj povezana. Zelo mi je všeč tudi ideja o okoljskem osveščanju naših državljanov. Izobraževanje je res prvi korak. Da učni načrt eh, vsebuje tudi pojme v zvezi s podnebnimi spremembami in trajnostjo je res dobro. Če govorimo o tem, potem spodbujamo osveščanje tudi med državljani v državah članicah in tisti, ki so odgovorni za izobraževanje, lahko potem to vključijo v učne načrte. Najlepša hvala. Želite odgovoriti na pripombe? Thank you very much. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, najlepša hvala za vaše prispevke. Samo 12 let imamo na voljo, da rešimo naš planet. Vsaka odločitev, ki se sprejme tukaj v Evropski uniji, vpliva na celoten svet. Če si pogledate posebno poročilo IPCC-ja o podnebnem segrevanju. Vidim, da ste o tem govorili včeraj, tako piše na njenem redu, kjer piše, da moramo zagotoviti hitro zmanjšanje CO2 -ja in drugih eh, toplogrednih plinov in da je to potrebno doseči v vseh sektorjih. Če se sedaj osredotočimo na mobilnost in na transport, na promet, o čemer smo govorili letos eh, na dogodku AI. In želela sem vam predstaviti ideje, ki smo jih predstavili na tem dogodku. Je postalo jasno, da moramo res stvari korenito spremeniti po celi Evropi. E, govorili smo o predpovedi, vendar pa je treba postopoma odpraviti vse avtomobile na benzin, na dizel in tudi hibridne avtomobile. Treba je zagotoviti energetsko varčna prevozna sredstva. Izzivi so veliki. Vendar pa gre istočasno zelo pozitivne spremembe. Vse spremembe, ki jih bomo uvedli, ustvarjajo za nas boljše življenje. Mogoče moramo uvesti nekaj prepovedi, vendar pa bo končni rezultat ne samo eh, dober, zaradi tega, ker bomo omejili podnebno segrevanje na 1,5 stopinje, ampak bomo zagotovili tudi čisti zrak, zaščitili bomo ekosisteme in zagotovili čistejša mesta. Zato se želimo sredotočiti na pozitivno plat vseh sprememb, ki jih želimo uvesti. Ni nam treba govoriti o prepovedi, o tem, da ne smemo jesti tega ali česa drugega. In tako kot ste dejali, gospa predsedujoča, je bilo v Evropski uniji opravljenih toliko raziskav, raziskav o pametnih in trajnostnih mestih, da je treba to sedaj udejaniti v realnosti. Če si pogledate Atene, Vidite, da je res prišlo do socialnih in gospodarskih premikov, vendar pa smo popolnoma pozabili na okoljsko plat. Rada bi videla strožji zakonodajni okvir na tem področju, istočasno pa je treba to uresničiti v mestih. Upravili smo raziskave, imamo tehnologije, ki se seveda niso popolne, vendar pa se ne bi smeli bati tega, da storimo korak naprej. Tako bo Evropska unija vodila na področju varstva okolja. Sama sem pol Grkinja, pol Nemka in takšne Evrope si želim. Eh, želim si Evrope, ki bo vodila na področju trajnostne rasti, na področju varovanja okolja in tudi drugim regijam pokažemo, kaj se lahko vse stori in doseže. Najlepša hvala, Ana Marija, najlepša hvala vsem, najlepša hvala tudi poslancem. Ah, okay. yes. um, was... A še vprašanje v zvezi s pametnimi tehn... telefoni to je zelo zanimivo. Zdi se mi, da to ne bi eh, smelo biti prioriteta mm, pred. Poved mm, živalskih, eh, živil živalskega izvora ali prepoved uporabe pametnih tehnologij, ne vem, mislim, da so druge večje prioritete, ki so bolj pomembne. Well, um, I... Nikoli se ne ve, če boste mogoče te ideje videli v naslednjih zakonodajnih predlogih. Zato vas eh, spodbujam k temu, da spremljate naše delo v odboru za okolje. Vedno želimo raziskati možne ideje, zato da izboljšamo življenje za naše državljane. Najlepša hvala, da ste sodelovali v današnji razpravi in vidimo se naslednjič.